Makisava, hvala. Hvala, zdaj bomo prešli na glasovanje. Glasovali bomo o poročilu Moreira, o mednarodnem študijskem odboru za gumo. Glasujemo za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Prehajamo na glasovanje o poročilu Matera, o, oziroma Taylor, poročilo Taylor pravice letalskih potnikov. Po glas, pomensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo na poročilo Rabka za, iz, eh, za, za imuniteto gospoda De Magistrisa. Kdo je za? Proti? Nimamo vojmenskega glasovanja. Glasovali bomo z digom rok za. Proti? Pokažite. Zdržani? Sprejeto. Zdaj prehajamo na drugo poročilo Rapkaj tudi o zaprosilu za obrambo imunitete in privilegijev. Gospod Magistris za, proti, vzdržani. Ste prosili za besedo? Je sprejeto, izvolite. Gospodavic. Gospa predsednica, ali bi lahko do mene stopil tehnik, kajti moja volilna naprava ne deluje? prav. Sedaj prehajamo na tretjo poročilo Rabkaj na isto temo za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednje poročilo Rabkaj za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverimo, prav, glasujemo. Torej, govorimo o četrtem poročilu Rabka in glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Tavareš. Besedo dajem gospodu Tavarešu. Hvala, gospa predsednica. Gre za poročilo, ki govori o vprašanjih uh, smrti in življenja najbolj ranljivih prebivalcev, torej beguncev. Moral bi biti vesel, pa nisem, kajti dva, dve leti smo potrebovali za ta kompromis. Temu pravijo postopek soodločanja, vendar to ni resnici soodločanje. Brez roka v prvem obravnavi je to pravzaprav postopek ne soodločanja in pravzaprav je to bil nek tihi veto, ki je bil dan svetu dragi prijatelji v parlamentu in svetu, dobro bo medinstitucionalni sporazum, pustimo ta postopek soodločanja in najdimo učinkovitejši način sprejemanja zakonodaje v Evropski uniji. Hvala lepa, gospod Tavareš. Ni predlogov za spremembe, tako da je stališče sveta sprejeto v skladu z 74. členom našega poslovnika, bo to podpisal predsednik v prisotnosti sveta danes popovdne. Nadaljujemo s poročilom Morera o nadzoru izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo. Ni predlogov sprememb, tako da je sprejeto stališče sveta. Nadaljujemo